Eh, jaz sem se posvetil predvsem vidikom, ki eh, so eh, bolj v pristojnosti našega odbora za proračun. Torej, naj pričnem s tem, da pozdravim načrt, ki ga je vložila komisija zadnje čase, kajti glavni cilj je to, da komisija razvije celovit pristop k politiki migracije in azila in da to stori bodi si v finančnem pogledu kot z ozirom na človeške vire. Zato pozdravljam ta predlog komisije. Predsednik, izvolite. Ja, torej govorimo o nekem globalnem celostnem pristopu. Jaz sem uporabljal besedo globalen, ker se mi je zdel lepši izraz kot pa holističen pravi govornik. Uh, Vsekakor, ko govorimo o tem celostnem pristopu komisije, eh, vidimo, da imamo dva instrumenta, ki jo je treba podpreti, kajti eh, že je prišlo do določenega nasprotovanja strani nekater držav članic. To je eh, mehanizem za prerasporeditev 40 tisoč eh, oseb, kot tudi ponovna eh, umestitev eh, pribežnikov, ki prihajajo iz afriške celine za. Eh, 120 tisoč eh, eh, evrov. Eh, torej, moramo torej podpreti to usmeritev komisije. Potem pozdravljam tudi povečanje, ki je predvideno za leto 2016 za sklad za azil in migracije, ki se poveča za približno 250 tisoč evrov um, s nekim proračunom približno 100 tisoč evrov in uh, torej komisija bi uh, morala čim bolj natančno oceniti potrebe za sklad za azil, migracije in integracijo, zato da bi čim prej uh, oblikovala nek predlog smiselnega povišanja sklada v okviru pregleda eh, finančnih eh, perspektiv. Mislim, da se ne moremo soočiti s problemi, o katerih je tudi govoril direktor Leggeri, eh, samo z omejenimi sredstvi, predvsem v naslednjih letih. Eh, jemljem na znanje tudi povečanje sredstev, ki so namenjena Frontextu, ampak eh, imel bi dve eh, zahtevi in sicer, da sprememo ustrezna sredstva in ustrezne nove zaposlene, zato da bodo lahko kos vsem nalogam in želeli bi od komisije prijeti dodatne informacije v zvezi z organizacijo Frontexa in sicer eh, naj povdarim, da v okviru eh, osnutka proračuna eh, tista točka, ki podpira zakonito priseljevanje, integracija tujih državljanov, ki so bili sprijeti in dejansko strategijo vračanja, ta sredstva se krčijo v primerjavi z letom 2015 in zato sprašujemo komisijo, ali vse to dosledno podpiramo tudi okrepitev krepitev vloga easa tako kot je tudi povdaril gospod leggeri kajti je treba uskladiti vse to predvsem ko gre za identifikacijo prosilcev za azil imamo celo vrsto postopkov ki jih je treba opraviti treba je upoštevati tudi kriterije ki jih bomo uporabljali za a, priznavanje statusa azilanta in a, zabeležili smo že kar nekaj žalostnih izkušenj a, uh, zadnje čase. Eh, recimo, eh, prosilci za azil v eni državi imajo recimo samo nekaj možnosti, da uspejo svojim, svojo prošnjo, v drugih pa recimo petkrat več možnosti. To bi bilo potrebno uskladiti. Uh, Ja, torej to je mehanizem Eurodac. Ko pridete v neko državo Evropske unije, vam oduzamejo prstne odtise, to je omenjal tudi direktor Frontexa, torej vas eh, identificirajo, identificirajo državo izvora, vam vzamejo prstne odtise, ki jih dajo v podatkovno bazo Eurodac. Tako da, ko nekdo zaprosi za azil v neki državi, se najprej preveri eh, v Eurodaku ali tisti prsni odtisi že obstajajo in v kateri državi so bili oduzeti, kajti to se ne sme podvajati. Drugače tistega, tiste prošnje ne eh, bodo eh, sprejeli, pride celo do postopka vračanja in tako dalje. Gospod Gajer že nekaj časa ustraja na tem, da agenciji ni treba eh, kar tako avtomatično eh, podrejati odrediti eh, na čelu krčenja in eh, to je treba vključiti torej v neko bolj srednje in dolgoročno strategijo. Eh, direktor Frontexa dejansko je omenjal strategijo za celo vrsto misij in potrebujemo tudi strategijo na področju proračuna in eh, zaposlenih. Ko, gospod predsednik, zaenkrat je to vse, no, sredotočil sem se samo na bistvo tega svojega osnutka mm, mnenja, ki ga sedaj prepuščam pišem vam v komentarje. Hvala lepa, gospod Depre, za vašo uh, strnjeno predstavitev tega mnenja, ki pa je bila vsekakor dokaj jasna. In to se uklaplja v splošno, splošno razpravo, ki smo jo že razvili z gospodom Leđerjem. Uh, in eh, sicer um, tukaj gre za nek dialog med odboroma za proračun in, za, uh, in odbor Libe. Zdaj pa predam besedo gospodu Lavi. Hvala, predsednik. Tema razmer v sredozemlju je danes eh, zelo uh, resna tema. Uh, ki eh, jo doživljamo z veliko zaskrbljenostjo eh, vse posod v sredozemlju, v vseh sredozemskih državah Evropske unije. Jaz prihajam iz Sicilije in Sicilija je prvo, prvo pristanišče, eh, v katerega prihajajo vsaj v tem trenutku eh, migranti. In vemo, kako se razmere dan za dnem vedno bolj poslabšujejo, stvari so vedno bolj kočljive in vedno bolj gledamo na Evropo, zato da bi lahko Evropa imela nek integriran pristop do vprašanja migracij, zato da to ne bi bil samo problem obmejnih držav. Ampak zdaj se pogovarjamo o proračunu in z ozirom na a, eh, a, proračun a, se bomo sredstvo osredotočil na nekatere vidike v svojem prispevku. Očitno je, da tukaj ne govorimo samo o nekem naključju, o nekem občasnem pojavu, gre za proces, ki traja že dolga leta in ki bo še zelo dolgo trajal. Uh, Torej, eh, to me sili k temu, da poudarim, da z proračunskega zornega kota prav gotovo DAP 5 ne bo rešil vseh problemov. Prav gotovo zato, ker eh, sredstva niso zadostna in tudi zato, ker govorimo o prerasporeditvi, redeployment, o ponovni uporabi proračunskih sredstev. Medtem, ko v resnici tukaj se soočamo z migracijskim pojavom, ki bo trajal leta in leta in ki terja dodatna sredstva. In eh, torej zato mislim, da komisija bi morala razmisliti tudi v proračunu za naslednje leto, za leto 2016, ustrezne postavke. Če k temu dodamo še eno razmišljanje in sicer, da a, svet a, predsednikov držav in vlad je ravnikar odločil, da zvezi s tem bodo imeli neko agendo z potem tudi ustrezno zastopanostjo na tako imenovanih hotspotih za identificiranje priseljencev, ker tukaj govorimo o prerasporeditvi 40 tisoč migrantov, ko pa v samo enem vikendu v, eh, na, v mojo regijo jih eh, prispe na novo 5 do 6 tisoč. Seveda govorimo o popolnoma drugačnih razsežnostih. Ko boste prišli eh, na obisk skupaj z odborom Libe k nam na Sicilijo, verjetno boste videli stvari, ki si jih niti ne, niti ne morate predstavljati in ki niso res vredne naše Evrope. Uh, in eh, zato mislim, da tudi za zornega kota proračune treba postoriti nekaj novega, potrebno je sprejeti dodatne ukrepe in torej tudi eh, z ozirom na vzpostavitev hotspotov in namenskih struktur za prvi sprejem, mislim, da proračunski pristop mora biti drugačen, prav gotovo z namenskimi sredstvi in ne tako, da se tega lotimo samo iz leta v leto in da nekako uh, izrabljamo neporabljena sredstva iz prejšnjega leta. Zaključujem še z eno mislijo. Bližamo se poletju oziroma smo že eh, sredi, smo že, poletje se je že začelo in to je obdobje, ko najbolj potrebujemo Evropo v obmejnih regijah. Hvala. Hvala lepa, gospod Lavija. Torej, nasvidenje v Kataniji. Nous allons, nous allons rester là compte tenu de, de Dobro, uh, mislim, da bomo stvar zaključili na tej točki, glede na uro. Seveda bi lahko se dotaknili še ničkoliko drugih vidikov, to je gotovo. Eno izmed najbolj kočljivih vprašanj, s katerimi se bomo morali soočati, kajti se moramo zavedati, da migracijski tokovi uh, so uh, res doživeli nek neverjeten porast in vse statistike to dokazujejo. Torej, zdaj pa naj vas seznanim z odločitvami, ki so jih sprejeli koordinatorji. 9. junija so koordinatorji sklenili, da podajo mnenje v zvezi z poročilom, letnim poročilom za leto 2014 Evropske investicijske banke. Gospa Gardija Zabal bo poročala o tem, bodo, bomo se izrekli tudi z mnenjem o uh, uh, ukrepih eh, za mednarodno zaščitito, za zaščito um, Italije in Grčije. Tukaj govorimo še o migracijskih tokovih. Skupina EELS e je zadolž, bila zadolžena za to in potem pa uh, Eh, bomo imeli poseben, eh, ker imamo zelo gost delovni načrt, smo sklenili danes do povdan, da se bo vaš predsednik eh, zadolžil za to, da posreduje pismo odboru Libe. Pripravili bomo tudi poročilo o sprostitvi mehanizma za fleksibilnost za mednarodno zaščito v korist Italije in Grčije. Gospod Fernandez je poročevalec za to temo bomo pripravili poročilo tudi o sprostitvi sredstev solidarnostnih skladov Evropske unije za za predplačilo za proračun 2016. Gospod Kristoforu je poročevalec v imenu skupine ELS. 16. junija koordinatorji so se sestali na izredni seji in sklepali o pravični porazdelitvi članov e, odbora Libe in odbora za proračun znotraj delegacije, ki bo obiskala Sicilijo julija. In torej Eh, smo eh, določili, da bomo imeli osem članov iz odbora za proračun in štiri člane iz odbora Libe. Ob upoštevanju zanimanja eh, za, to, za ta obiske smo se dogovorili tudi, da bomo lahko predvideli, da podvojimo eh, število predstavnikov, torej 12 eh, eh, članov predstavlja uradno delegacijo temu, bi, lahko, bi se lahko dodalo še 12 spremljevalcev um, koordinatorji torej so izrazili določene želje, upamo, da bomo to lahko tudi e, izpolnili. Na to smo sklenili, da v okviru strukturnega, eh, letnega strukturnega dialoga, strukturiranega dialoga bomo zaprosili od komisije, da eh, posveti posebno pozornost reviziji večletnega finančnega okvira in eh, bomo zaprosili tudi komisijo, da vključi ta eh, cilj revizije v svoj delovni program za leto 2016. Izrazili smo tudi željo eh, napram računskega sodišča, da da eh, nam ravno sodišče eh, pojasni eh, vidike, ki so povezani z sposobnostjo absorpcije. Eh, strani eh, držav članice Evropske unije, predvsem, ko gre za sredstva iz kohezijskih skladov in poleg tega bomo imeli tudi posebno misijo o eh, pač možnostih za plačila in kar zadeva neplačana, neplačene obveznosti, kajti imamo kar dva, dve milijardi neplačanih računov ob koncu leta 2016. Eh, ob koncu finančnega okvira 2007-2013 smo tudi zabeležili veliko količino zaostankov in verjetno bo prišlo do še dodatnega kopičenja teh neplačanih računov. Potem pa smo imeli še druge prispevke v zvezi z namennostjo uh, eh, sredstev uh, finančne unije v sklopu posebnih skladov z, za agencije, kajti želeli bi preveriti, da ne pride do drugačnih a, namembnosti, ki bi lahko postavljali pod vprašanjem prvotnih a, ciljev. Koordinatorji so tudi potrdili dva predloga dopisov predsednika, ki ta dopisa sta namenjena gospodu Pancerju, ki je predsednik konference konference predsednikov delegacij eh, zato, da bi podprli eh, predlog o boljšem eh, usklajevanju med pristojnimi odbori in delegacijami. Potem pa imamo tudi dopis za kolego Patričella, Batricello, eh, ki eh, želi eh, vzpostaviti poseben sklad pač zaradi izgub, ki so nastale zaradi embarga proti Rusiji. V redu. To je vse, kar sem vam želel sporočiti. Zdaj pa prejdimo na glasovanje. Imamo kar nekaj poročil, o katerih je treba glasovati. Torej, pozivam eh, vas, da vzamete v roke svojo glasovalno kartico in da jo ustavite v napravo, zato da preverimo, če naprave delujejo. Torej, um, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Alors. Il y a trois. 34. E, torej, pravzaprav dva glasova se nista pokazala, pa čeprav ste ustavili svoje kartice v napravo oziroma pogrešamo zdaj samo en glas. Očitno imamo eno glasovalno napravo brez osebe, ki bi glasovala. V redu. vsak naj poskrbi zase. Torej, zdaj bomo glasovali o poročilu gospoda Fernandeša, proračun za leto 2016, mandat za trialog. Gospod Böge. Äh, Na kratko, gospod predsedujoči. Kolegica Holmajer in jaz sva vložila tri predloge sprememb, 41, 42 ITER in pa 73 o temi zunanih finančnih inštrumentov. S tem sva želela reševati probleme, ne pa ustvarjati novih. Zato eh, ta dva, te predloge sprememb umikava, ampak v zvezi z ITER-jem eh, želiva jasno povedati, da je vprašanje časovnice poročanja o ITER-ju že problem. Eh, zato mislim, da bi morali razmisliti o rezervi v proračunu za to področje. Kar se tiče zunanih finančnih inštrumentov, eh, pa prav tako obstaja nekaj pomislekov, tako da mislim, da bi morali se še vrniti k temu vprašanju. Po našem mnenju je nujno razpravljati o vsebini teh zunanih finančnih inštrumentov, Eh, razmisliti bi morali o preusmeritvi teh inštrumentov na podlagi pravkar slišanega eh, in takšne politične priložnosti si ne smemo pustiti ujiti, tudi ne pri proračunskem postopku. Eh, kakorkoli jasno so povedala, kakšno je tukaj naše politično stališče, ampak sedaj za temi predlogi sprem ne želiva oteževati tega postopka glasovanja. Hvala lepa, gospa Holmajer. Ja, strinjam se z kolegom Bögem. Še pripomba v zvezi z ITER-jem. Poročilo o ITER-ju bi moralo priti že junija. Komisija še vedno ne ve, kdaj bomo končno dobili poročilo o ITER-ju. In eh, spoh ne vedo, če želijo poročati. Um, mislim, da na tak način ne morejo uspešno voditi iterja. Zato je nujno potrebno, da vsaj septembra dobimo poročilo o iterju. Potem bomo lahko tudi to ustrezno upoštevali pri proračunu. To, kar se trenutno dogaja, je res ni spremljivo. Smo vsi pribeležili. Torej, amandmaji so 41, 140, 41, 42, 43, te umikate. 41, 42, 43, ker to ne bi bilo zajeto v kompromisnem predlogu. 41, 42. To je že zajeto v kompromisnem predlogu 1. 47, 73, kaj ne? Ampak kaj naj naredimo z kompromisnim predlogom E? Ne, to je brezpredmetno, ok, v redu, dobro. Eh torej, zdaj lahko glasujemo. Prvi odstavek, tretji predlog spremembe za. Proti. Vzdržani sprejeto. štiri v tretjem odstavku za proti vzdržani zavrnjena predlog spremembe pet za proti vzdržani zavrnjena šest za proti vzdržani zavrnjena Predlog spremembe sedem za. Z ustnim predlogom spremembe, ki ga zdaj prebira predsednik. Tackle structural challenges, especially the loss of competitiveness. Ki je pur. To je za, proti, vzdržani, sprijeto. Predlog spremembe osem z ustnim predlogom spremembe za proti vzdržani sprejeta predlog spremembe devet z ustnim predlogom sprememb za proti vzdržani sprejeta predlog spremembe deset za proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog sprememb 11 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog A za, proti, vzdržani. Kompromisni predlog A je sprejet. In s tem so brezpredmetni amantmaji do 14. kompromisni predlog B za proti. Vzdržani sprejeto. Šesti odstavek 28 za. Ne. Za ustnim predlogom spremembe. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeta. Predlog spremembe 19 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Predlog spremembe 21 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Predlog spremembe 22 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Predlog spremembe 23. V dveh delih. Prvi del z ustnim predlogom spremembe. Represent almost no increase in real terms qui est pour Za. Proti. Uzdržani. Sprejeto. Drugi del. Za ustni predlog smo imeli. An emphasis on the importance of the efficiency and effectiveness of the spending. Qui est pour Za. Proti. Uzdržani. Sprejeto. 10a, novo, predlog smo imeli 24, za proti. Vzdržanje zavrnjeno. Kompromisni predlog C za proti. Vzdržanje. Kompromisni predlog C je sprijet. In s tem so brezpredmetni amantmaji 27 do 34. Zdaj pa predlog spremembe 31 za ustnim predlogom spremembe the revenue and expenditure shown in the eu e budget shall be in balance. qui est pour? za. proti. vzdržani. predlog spremembe je sprejet. predlog spremembe 32 za ustnim predlogom spremembe. All in the am delete for the cohesion programs and so on. so qui est pour? za proti. Vzdržani sprejeta. Predlog spremembe 33 za. Proti. Every ah amendment oral. Ja, za ustnim predlogom spremembe. 41, as bon. Qui est pour? Za. Proti. Vzdržani sprejeta kompromisni predlog D za 13. odstavek za, proti, vzdržani, sprejeto. Brezpredmetni so 28 in nekateri drugi amandmaji. V 16. odstavku je bil predlog spremembe umaknjen, potem predlog spremembe 38 z ustnim predlogom spremembe. SMEs, climate and environment social sciences and science in society ki je pur za proti zdržani sprejeta predlog spremembe 39 za proti vzdržani zavrnjena kompromisni predlog E za proti vzdržani sprejeto. Odstavek 17. Predlog spremembe 44 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Odstavek 19. Kompromisni predlog F. Za. Proti. Vzdržani. Kompromisni predlog F je sprejet. Zdaj pa odstavek 21. Predlog spremembe 48 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjena. Predlog spremembe 49 za. Proti. Vzdržani. Sprejeta. Odstavek 21a. Predlog spremembe 50 za. Proti. Bomo preverili z poimenskim glasovanjem. Glasujemo, prosim. To je predlog spremembe 49, pravi predsednik. Ne, je 50. predlog spremembe, se oprošča predsednik. To je torej predlog spremembe 50, odstavek 21a. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Odstavek 21b, predlog spremembe 51 za proti, vzdržani, zavrnjeno. Odstavek 22, kompromisni predlog G za proti, vzdržani. Kompromisni predlog G je sprejet. Odstavek 22a, predlog smo imeli 54 za proti, vzdržani, zavrnjeno. 23. odstavek, predlog spremembe 56 za ne se oproščamo izvan področja uporabe in torej nespremljivo. 26a predlog spremembe 57 za. Proti. Z ustnim predlogom spremembe. 26. Alors, je consulte à nouveau. Torej, kdo je za ta predlog spremembe z ustnim predlogom spremembe, gre za predlog spremembe 57, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 28. Kompromisni predlog H, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 29. 66. predlog spremembe za, proti. bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Odstavek 31. Predlog spremembe 67. Za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno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 will most likely be required due to the ongoing humanitarian and political crisis in the neighbourhood area and beyond. Kipur. Da. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Odstavek 32, predlog spremembe 69 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 71 za, proti, eh, oziroma 70 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Eh, odstavek 33, 71 mm, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 72 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 73 je bil umaknjen, 74 eh, za, proti proti, vzdržanje, sprejeto, predlog spremembe štiri, odstavek 34 za, proti, vzdržanje, zavrnjeno, predlog spremembe 76 za, proti, vzdržanje, zavrnjeno, predlog spremembe 77 za, proti, vzdržanje, zavrnjeno, predlog spremembe 78 za, z ustnim predlogom spremembe. Reflecting the accompanying the economical, ecological and social changes within the EU. Ki je pur? Za, proti, vzdržanje, sprejeto. Predlog spremembe 79 za, proti, vzdržanje, zavrnjeno. Predlog spremembe 80 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Odstavek 40, kompromisni predlog I za, proti, vzdržani. Kompromisni predlog I je sprejet. Zdaj pa uvodne izjave 6a, predlog spremembe 1 za, proti, vzdržani, zavrnjena. Uvodna izjava 6b, predlog spremembe 2 za, proti, vzdržani, zavrnjena. Zdaj pa bomo glasovali o mnenjih drugih odborov. Torej, večina uh, teh mnen uh, je že zajetih oziroma izven področja uporabe. Torej, prvi predlog spremembe, z, z katerim se bomo izrazili, um, je, pred, je mnenje, ki uh, ga je podal odbor EMPL, to je amantma 3 za, proti, zdržanje. Predlog spremembe je sprejet. Zdaj pa šesti odstavek, vedno odbor M plus za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 14. Predlog spremembe številka 14 odbora M plus za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa bomo glasovali o eh, devetem odstavku. Predlog spremembe devet odbora ITRE za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa bomo glasovali o predlogu spremembe odbora, odbora Agri. Torej, a gre, gre za predlog spremembe številka 19 za proti vzdržanje sprejeto. In zdaj pa prehajamo na predlog spremembe številka 6 odbora za ribištvo z ustnim predlogom spremembe. Za proti vzdržanje sprejeto in potem še eh, predlog spremembe odbora za kulturo eh, k prvemu odstavku, to je predlog spremembe številka ena eh, z ustnim predlogom spremembe. Za, proti, vzdržani, sprejeto k tretjemu odstavku vedno predlog spremembe odbora za kulturo z ustnim predlogom spremembe. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj prehajamo k odboru FEM odstavek dve predlog spremembe številka dve z ustnim predlogom spremembe e in the budgetary process kipur za proti vzdržani predlog spremembe je sprejet Zdaj pa bomo glasovali s poimenskim glasovanjem o celotnem a, eh, a, pač, a, eh, poročilu, a, eh, tako kot je bilo spremenjeno. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Dva a, glasova še pogrešamo. V redu, konec glasovanja. Torej, a, gospod Fernandeš je s tem prejel mandat s 29 glasovi za, 4 proti in 4 vzdržani, vzdržanimi. Euh, Sedaj pa bomo glasovali o predlogu spremem proračuna številka 1. Gre za poročilo gospe Gardija Zaval. Najprej številka 1 nous y sommes, monsieur le rapporteur du budget 2016. Ste našli, gospod poročevalec, za proračun za leto 2016? Rebalans številka 1, predlog spremembe proračuna številka 1. Lahko glasujemo o sklopu prilogov spremembe. Naša poročevalka je proti. Ste za to, da glasujemo o svežnju? Prav, potem pa kdo je za, kdo je proti, se kdo vzdrži. Ta sklop predlogo spremembe je zavrnjen. Sedaj pa oglas, glasujemo o poročilu. Predlog spremembe številka 2. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet odstavek 2, predlog spremembe 3, kdo je za? Ustni predlog spremembe. Kje bo? Kdo je za? Proti? Vzdržani? Spred 2a, predlog spremembe 4, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. E, odstavek 3, Preglasovanje je bilo 5, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 4a, preglasovanje je bilo 6, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen, če se ne motim. Odstavek 4b, preglasovanje je bilo 7, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Preverili bomo. Preverili bomo elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 18 proti 17. In še uvodna izjava C, predlog sprejembe 1. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprijet. Mnenja drugih odborov. Pri ITRE smo pokrili vse priloge sprememb. TRAN, drugi odstavek, ustni predlog spremembe. Investment in research and transport is vital. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Odbor regi, drugi odstavek, ustni predlog spremembe za drugi odstavek. Degree of synergies between the SIF and FC while enhancing the multiplying effect of union contribution. Qui est pour? Kdo je za? Proti? Vzdržani? Spred. Sedaj pa še glasovanje o celotnem besedilu. Poimensko glasujemo. Konec glasovanja. 27 proti 5, poročilo je sprejeto, 5 vzdržanih glasov. Predlog spremembe proračuna številka 3 k splošnemu proračunu za leto 2015, ki uh, vključuje presežek iz proračunskega leta 2014, poročilo Kardija Zabal. Predlog spremembe naj bi umaknjen. Številka 2, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Ostala dva predloga spremembe sta bila umaknjena, sedaj pa poimensko glasovanje o celotnem besedilu. Konec glasovanja. Poročilo je sprejeto, 31 glasov za, 4 proti in eh, en vzdržan. In če predlog spremembe številka 4 k splošnemu proračunu za leto 2015 gre za uporabo sredstev solidarnostnega sklada Evropske unije za Romunijo, Bolgarijo in Italijo. Predlog spremembe številka 2 je bil omaknjen, številka 3 z ustnim predlogom spremembe. Solidarity with the population in the region hit by disasters. Kje bo? Doza proti, vzdržani, spred. Četrti odstavek, preglasujem v štiri, kdo je za, proti, vzdržani, spred. Preglasujem v številka šest, kdo je za, proti, vzdržani, spred. Uvodna izjava A, predlog sprejembe 1, kdo je za? proti, vzdržani, spred. Glasovanje o celotnem besedilu z glasovanjem in spremembami poimensko glasujemo. Še dva glasova čakamo. Konec glasovanja. Poročilo je sprejeto 30 glasov za, en proti, pet vzdržanih glasov. Uporaba sredstev solidarnostnega sklada poplave v Romuniji, Bolgariji in Italiji. Poročilo eh, Muresan, prvo sredstvo je ena, kdo je za, proti, vzdržani. Preverimo poimensko oziroma elektronsko. Konec glasovanja. Zavrnjen. 21 proti 15 in eno vzdržan glas. Odstavek 1a, predlog spremembe 4, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Odstavek 1a, predlog spremembe 4 ena ustni predlog spremembe. Involving by examining. Kje je pur? To je za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Predlog spremembe pet. ki postane brezpredneten, če je predlog spremembe ena sprejet, ampak ta je bil zavrnjen, tako da bomo glasovali o pet. Kdo je za? Proti? vzdržani, zavrnjen. Navedba 1, predlog spremembe 1, tehnična sprememba. Besedilo je bilo spremenjeno v vodno izjavo, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 2, spet tehnična sprememba, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen in še glasovanje v celotnem besedilu z izglasovanimi spremembami, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Besedilo je sprejeto 35 glasov za, 2 vzdržana glasova. Sedaj pa predlog spremembe proračuna številka 5 za leto 2015. Tema tega predloga je odzivanje na migracijske pritiske. To je nadaljevanje razprave, ki smo imeli danes eh, zgodaj popovdan, poročilo Gardija Zabal. Predlog spremembe 16. Kdo je za? Proti? vzdržani, zavrnjen. Tretji odstavek, predlog spremembe 7, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 8 v četrtem odstavku, kdo je za? Proti, vzdržani, spred. Četrti odstavek, predlog spremembe 9, glasovanje po delih. Prvi del. Uh, Kdo je za? Proti? Vzdržani? Spred? Drugi del. Preostalo besedilo. Kdo je za? Proti? Preverili bomo. Glasujemo. Konec glasovanja. Drugi del je sprejet. Odstavek 4a, predlog spremembe 10, z ustnim predlogom spremembe. Handled and at union level. Kje je pur? Kdo je za? Proti? vzdržani, spred. Prvo sprejem 11, kdo je za, proti, vzdržani, spred. Prvo sprejem 12, kdo je za, proti, vzdržani, spred. Prvo sprejem 13, kdo je za, proti, vzdržani, spred. Prvo sprejem 14 in 15 sta bila umaknjena. Prvo sprejem 1, kdo je za, proti, vzdržani, spred vzdržani, spred. Predlog spremembe dve, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe tri, kdo je za, proti, vzdržani, spred. Predlog spremembe štiri, kdo je za, proti, vzdržani, spred sprejet. Predlog spremembe 5 je že pokrit, predlog spremembe 6 z ustnim prilogom spremembe. are not managed in, the, in an effective and timely manner, they may lead to considerable costs in other policy areas. Kje je pur? Kdo je za? Proti? Vzdržani? Spred? še predlogi sprememb odbora Libe. Prvi odstavek smo pokrili, drugi odstavek, kdo je za? A, glasujemo v svežnju. Prav, lahko. Glasujemo o svežnju predlogu spremembe odbora Libe, kdo je za, kdo je proti. vzdržani, zavrnjeni so. In še glasovanje o celotnem besedilu z izglasovanimi spremembami, poemensko glasujemo. Konec glasovanja. Dvaintrideset glasov za, tri proti in dva vzdržana. Naslednja točka. Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globali, globalizaciji. Gre za ulogo finske Broadcom. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Spred? Četrti odstavek, preglasujem dve, kdo je za? Proti? Vzdržani? Spred? Šesti odstavek, preglasujem tri, kdo je za? Proti? Vzdržani? Spred? Eh, preglasujem be štiri, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Preglasujem be pet, kdo je za, proti, preverili bomo. Glasujemo o predlogu spremembe številka 5. Konec glasovanja. Sprejetje. Ne. Kaj to pomeni? 18, 18. To pomeni, da je zavrnjen. Predlog sprejembe 6. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Predlog sprejembe 7. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Predlog sprejembe 8. Kdo je za? Proti. Vzdržani vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 9, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 10, kdo je za, proti, preverili bomo. Preverjamo predlog spremembe 10. Glasujemo, prosim. Svetaj klo. Konec glasovanja. Zavrnjen 20 proti 16. In pa še glasovanje o celotnem besedilu, poemensko. Glasujemo. Konec glasovanja. 31 glasov za, 5 proti. Sprejeto. Naslednja točka je Evropski strukturni investicijski skladi ter dobro gospodarsko upravljanje, smernice za izvajanje člena 23 uredbe o skupnih določb, določbah. Pročevalec gospod Levandovski, predlog sremembe 1, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen? prvi odstavek, predlog spremembe dve. Ta je brezpredmeten, če bi sprejeli predlog spremembe številka ena, ampak ga nismo, tako da o njem glasujemo. Kdo je za? Proti? Mislim, da je zavrnjen. V drugem odstavku predlog spremembe tri. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Predlog spremembe 4, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. V drugem odstavku predlog spremembe 5. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. V tretjem odstavku predlog spremembe 6. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen zavrnjen. V tretjem odstavku predlog sprejem besede, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog sprejem B8, kdo je za, proti, bomo preverili. Preverjamo predlog sprejem B8. Skrutin je kljub. Konec glasovanja. Zavrnjen. Preostrojen je 9, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Preostrojen je 10, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 11 je bil umaknjen, kompromis 1, kdo je za? Proti? vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 17, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Čakajte, brez predmetenja, prav. V petem odstavku predlog spremembe 18, ki je prav tako brez predmeten, enako velja za 19. Kompromis 2 v eh, odstavku 5a. Kdo je za? proti, vzdržani, sprejet. V šestem odstavku čakati, e, e, imam kompromis 3, kdo je za, proti, vzdržani, kompromis 3 je sprejet. Na to šesti odstavek, predlog spremembe 21. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Predlog spremembe 22. Je brezpredmeten. Odstavek 4c, predlog spremembe 14. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Preglasujem je 23, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. V sedmem odstavku imamo preglasujem je 24, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Osmi odstavek, predlog spremembe 25, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Glasovanje o celotnem besedilu poemensko glasujemo. Konec glasovanja. Besedilo je sprejeto 18 glasov za, 7 proti, 12 vzdržanih glasov. Še enega smo pozabili. In sicer protokol, o katerem sta se dogovorili Evropska unija in Republika Gvineja Bisav. Želi kdo besedo? Ne? Potem pa bomo glasovali. Predlog sprememba številka ena. Kdo je za? Proti? Nihče, vzdržani, tudi ne. in še glasovanje o celotnem eh, mnenju, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Aha, glasovati moramo v celoti poemensko. Glasujemo še enkrat poemensko. Konec glasovanja. Besedilo je sprejeto 31 glasov za, 2 proti in 4 vzdržani. Sedaj pa pri razporeditve, ki jih predlaga gospa Gardija Zabel. Gre za 15, 18 in 19. Glasujemo v svežnju in to poimensko. Poimensko vseh treh naenkrat. Glasujemo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 Konec glasovanja. Predlog je sprejet 30 glasov za, 2 proti, 2 vzdržana. Na to gospa Holmajer. Gre za EDPS. Tukaj prišlo do težav pri običajnem razpisnem postopku. Namreč ni bilo dovolj kandidatov na razpolago, ki bi imeli dovolj. Uh, ki bi bili dovolj strokovno usposobljeni, zato bi potrebovali 310 eh, tisoč sredstev, zato da bi lahko nadomestili eh, manjkajoče osebe, kar se mene tiče, to v redu. Eh, Glasovati moramo poemensko. Holmajer, gospa Holmajer je za. Glasujemo. Normalement, deux personnes n'ont pas encore voté. Dva še nista glasovala. Konec glasovanja. Predlog je spred 28 glasov za, 3 proti in še zadnja točka. projekt v zvezi z varnostnim vhodom stavbe ASP v Bruslju. To je predloženo, tako da smo prišli do konca današnjega glasovanja. In za nagrado bomo sedaj lahko prisluhnili gospe predsednici Gresle. potekal je trialog o finančnih pravilih in beseda je sedaj vaša, gospa predsednica. Hvala lepa, gospod predsednik. Vesela sem, da se je latvijsko predsedstvo tako odlično pogajalo, zato smo uspeli zaključiti besedilo. Situacija je bila naslednja. Sve države članice se niso izrazile glede naših predlogov sprememb, zato smo tudi že kdaj predstavili kakšen trialog, potem smo besedilo predelali. In na to nam je uspelo uveljaviti 75 odstotkov tega, kar eh, smo pač imeli v načrtu. Naj preberem, kaj imamo. Imamo asimilacijo nevladnih organizacij, mednarodnim organizacijam, to je kompromis. Mi smo pravzaprav uh, želeli črtanje tega, enako obravnavo vseh upravičencev, ampak komisija je želela na vsak način uh, ohraniti to možnost. Sedaj pa smo določili postopek in smo tudi zahtevali, da mora šest držav članic biti, imeti člane v takšni nevladni organizaciji in razlog za uh, to asimilacijo je plod odločitve kolegija. Potem imamo tudi določbo v zvezi z skupnimi podjetji. Uh, to smo imeli pravzaprav že pri prejšnjem dogovoru in nisem si predstavljala, da bo tako težko uveljavljati že dosežene dogovore. Potem imamo še krepitev poročanja o uspešnosti pri letnem poročanju o dejavnostih. Potem eh, tukaj poštevamo tudi dodano vrednost. Notranje revizijsko poročilo v komisiji bo parlamentu na voljo pri pripravi razrešnice, če bo parlamentu zahteval. Ta točka je bila tudi zelo dramatična, kajti svet je kar naenkrat tudi želel dostop do teh dokumentov in skoraj smo se popolnoma skregali. Potem pri razpisnih postopkih smo dosegli upoštevanje kriterijev vzdržnosti in trajnosti in pa spoštovanje okoljske in pa socialne zakonodaje. To je bila točka, ki je bila nam izredno pomembna, od tega nismo želeli odstopati. Eh, dobro je, da bo ta zakonodaja sedaj veljala tudi v Bruslju. Potem imamo tudi zaustritev kriterijev glede evropskih razpisov. Eh, predvideli smo tudi sankcije v primeru kršitev pogodb. Potem imamo tudi smo okrepili pravno gotovost podjetij, ki sodelujejo na razpisih, istočasno pa zaščitili finančne interese Evropske unije, potem pri sankcijah smo sprejeli rešitev, ki jo je predlagal svet, da torej pogodbena stranka, agencija ali institucija uh, sprejme odločitev o sankcijah v zvezi z, mi, z razpisi, ampak v tem primeru se mora posvetit, posvetovati z posebnim panelom in eh, od odločitev panela lahko stopamo samo v zelo utemeljenih eh, primerjih. Eh, torej, treba je upoštevati panel, razen da v te zadeve že obstaja odločitev sodišča ali kakšne druge institucije. Eh, odločitev zveze za panelom smo želeli eh, določiti na ta način, da bomo lahko v prihodnosti še preverili, da smo resnično tukaj dosegli dobro rešitev. Pri um, sodelovanju. Pri um, podjetjih na spletu smo dosegli javnost, njihovih, eh, javnost podatkov pri eh, pravnih osebah. Ehm, potem eh, tudi, ko gre za vprašanje na skriže interesov ponudnikov, smo sprejeli nove določbe v zvezi s tem, dosegli smo da pri finančnih instrumentih v nasprotju z izvornim predlogom komisije neplačevanje davkov lahko vodi do izključitve iz tega postopka. Tako da sedaj spoštujemo to davčno zakonodajo pri vseh evropskih inštrumentih in to se mi zdi dobro. Dosegli smo tudi kompromis pri posebnih poročilih računskega sodišča pri uh, povprečnem času obravnave, to smo skrajšali, šest tednov za uh, sporne postopke in pa 13 mesecev za računsko sodišče. S tem smo sprejeli pomemben korak pri, k, v smeri bolj učinkovitega poročanja. Sedaj to traja 24 mesecev, tako da smo sedaj to časovnico skrajšali. Um, komisija si je pridržala pravico do klauzule o pregledu, tako da bomo lahko to eh, v prihodnosti še spremenili, ampak pomembno je, da dobimo poročila računskega sodišča čim prej, tako da lahko potem se ustreznem, ustrezno odzovemo. Potem tukaj vidim tudi Jansa Gejerja, spomnim se na njegov predlog spremembe v zvezi z Mm, pomankanjem pravne podlage pri preseških. Um, um, skratka, za, se, za ta rezultat smo si zelo prizadevali. Sama sem z rezultatom zelo zadovoljna in predlagam odboru za proračun naj sprejme to predlagano besedilo. Zlasti se pa zahvaljujem predsedniku, ki je bil v pogajanjih eh, v veliko korist, nisem si sploh mislila, da je to možno, zato, tako da se mu izredno zahvaljujem. Eh, gre za res dobro ekipno delo in eh, dobro je, gospod predsednik, da ste vi sodelovali na pogajanjih. Moja vloga je bila vloga spremljevalca. Ta dosje je bil namreč odlično pripravljen in poklonil bi se rad gospe Gresle. Zmanjšanje eh, teh eh, obravnavnih eh, rokov na sodišču je predstavljalo ogromen izjiv in vaša odločnost, gospa Gresle, se nam je vsem izplačala. Mislim, da smo uspeli dobro izrabiti ta odprta vrata in eh, reformirati našo finančno uredbo. Svet in komisija sta v prvi fazi eh, menila, da je bilo število predlogov preveliko. Prepričali ste jih in tudi drugi kolegi, ki so prispevali k eh, oblikovanju tega dosija so jih prepričali in zato se vam eh, moramo zahvaliti in eh, vam zaploskati. Sur... Imamo kakšen komentar v zvezi s tem poročilom, gospod Geir. <clears throat> Ja, hvala lepa, gospod predsednik. Najprej hvala pogajalcem. Uh, tudi, to, da, tudi zato, da ste. S se ukvarjali z mojim predlogom sprememb o preseških pritežnih deležih. Ampak tudi, če nismo dosegli tega, kar sem želel, se mi zdi, da je nujno, da vedno znova opozarjamo na ta problem. Skoraj 500 milijonov je vreden ta problem. Če vem, je to sedaj uh, milijonski znesek, ki se kopiči na evropskih trgih. In kljub eh, vedno z. Kljub temu, da smo vedno znova znižali pristojbine, se ti presežki kar naprej kopičijo. Do sedaj nimamo nobenega pravila o tem, kako to uravnavati. To se ne vrne v evropski proračun, to ni vrneno strankam, tudi to ni vrneno državam članicam. No, eh, skratka, Inge, s tem se bomo morali v prihodnosti še ukvarjati. Sam sem to odkril pravzaprav na ključno v odboru Juri. So glasovali o tem. Države članice so v trialogu dosegli da bo sedaj obstajal kanal, ki bo vrnil ta sredstva v države članice. Argumentirali so naslednji način. Aufwand haben, den sie sich aus den Überschüssen von OHIM Torej, tukaj ne gre samo za poseganje v evropska sredstva, gre za pristojbino, ki jo si države članice vzamejo za to, da izvajajo eh, del evropske zakonodaje. In to je mm, neko dejanje, ki ga ne smemo dovoliti, da nacionalne oblasti kar naenkrat rečejo z izvajanjem evropske zakonodaje, imamo toliko dela, da moramo za to kasirati denar. To ne gre. potem se bodo države članice poslužile z evropskega proračuna še za razno razne druge eh, dejavnosti. In to je pravzaprav bilo popolnoma spregledano na začetku, jaz sem to odkril po naključju, ko so se name obrnili socialdemokrati, eh, vsi drugi so, zače, so želeli zaključiti ta dosje, želeli so se posvetiti drugim pomembnejšim zadevam, ampak tukaj gre za pomembno vprašanje, Eh, s katerim se bomo morali še ukvarjati, morda bi lahko to naredili v obliki resolucije o proračunu, eh, da jasno povemo, da to ni spremljivo. Eh, skratka, Inge, tebi se zahvaljujem za vso delo. Bele previdije. Ja. Čudovit popoldan imamo. Ta zgodba dokazuje dejstvo, da moramo zmanjšati trenutni eh, prak, ampak nacionalni organi so zaskrbljeni, ker bodo v tem primeru imeli konkurenco. O tem se bo treba nekega dne pogovarjati. Še kakšen komentar? poročilo, ki ga že dolgo časa čakamo. In na tem mestu bi se rad zahvalil Žozeju eh, Manuelu, predal mu bom tudi besedo. Poskušal je dobiti dober rezultat, menili smo, da je to nemogoče, ampak zato je šel v to bitko gospod Depre nas eh, zapušča. Kakšno je vaše stališče v zvezi z EFSI-jem, gospod Depre? Potrebujemo še kakšen argument. Ne smete eh, napačno tolmačiti tega uh, slepega zaupanja, gospod Fernandez. Izvolite, gospod poročevalec. Hvala. Zahvalil bi se rad našemu predsedniku, zahvalil bi se rad sekretarijatu, zahvalil bi se rad tudi koordinatorjem. Od samega začetka so me podpirali. Hvala tudi poročevalcem v senci, hvala vsem zaposlenim v skupinah. Opravili smo nalogo, za katero so številni menili, da je bila nemogoča. Tukaj ne gre zgolj za financiranje. Uspelo nam je. Imamo milijardo evrov za to, da bi okrepili obzori 2020 in uh, instrument za povezovanje Evrope. Res je tudi, da smo v letni proračunski uh, postopek in to najdemo v eh, besedilo uredbe, uvrstili tudi jamstveni sklad. Res je tudi, da smo zmanjšali učinek na uh, instrument za povezovanje Evrope za 500 milijonov uh, evrov. Imamo obzorje 2020, kjer je bila na udaru proračunska postavka za temeljne raziskave. Imamo uh, člena 18 in 19 ki eh, ju sedaj najdemo v prilogi. Govorili smo tudi o upravljanju, govorili smo o življenjskem ciklu in o evalvaciji. Mi smo tisti, ki smo eh, tukaj uspeli. Če je ocena pozitivna, je treba skladom nadaljevati. Če je neodvisna ocena bolj kot ne negativna, moramo na to spremeniti zakonodajo. Če vidimo, da sklad eh, ne more delovati, da je mnenje eh, negativno, je treba s tem skladom končati. In na to še svetovalna platforma za javne organe je to svetovanje brezplačno, za mala in srednje velika podjetja pa gre za zgolj eno tretjino cene. Tam platforma lahko pomaga tudi nacionalnim platformam, povežemo jo lahko s nacionalnimi organi in regionalnimi eh, platformami. Sodelovali smo z odborom ITRE, z odborom TRAN, obenem smo vzpostavili eh, oziroma zahtevali vzpostavitev portala, zato da bi povečali vidnost tega sklada, povečali smo preglednost tega sklada. Parlament bo dobival poročila, tudi parlament bo sodeloval v skladu. In kar se tiče negativnih eh, odločitev investicijskega eh, odbora, tudi to bomo poznali. To, kar odbor, eh, investicijski odbor sprejme, je na voljo javnosti tako ali tako. Prizadevali smo si za demokratično legitimnost v tem skladu. Zmanjšali smo negativen učinek eh, za nekatere programe. Povečali smo pregledno, zagotovili smo demokratični nadzor, kot sem dejal. Upoštevali smo eh, mnenja odbora za proračunski nadzor, upoštevali smo tudi mnenja odbora regi. Pri tej platformi lahko povezujemo strukturne sklade in ta sklad. Imamo eh, inovativen instrument, ki ima dopolnilno funkcijo, ki zagotavlja neko dodano vrednost in lahko ustvari na milijone delovnih mest izboljšali smo besedilo, Evropa potrebuje rast, sedaj pa imamo v rokah nov instrument, na katerega smo lahko ponosni. Ponosni smo lahko na upravljeno delo. Sam bi se rad zahvalil vsem kolegom in kolegicam, ker so bili ključnega pomena pri oblikovanju tega besedila in pri zagotovitvi tega rezultata, ki se mi zdi dober. Delo se bo nadaljevalo in to v vseh naslednjih letih, v vseh proračunskih postopkih. Naš cilj je, kot sem večkrat že dejal, da minimiziramo učinek na obzorje 2020 in instrument za povezovanje Evrope. To sem že večkrat ponovil. Še nekaj smo dobili. In to je prav tako treba izpostaviti. Svet je želel delati v prejšnjem večletnem finančnem okviru. Niso želeli govoriti o prošnosti, niso želeli govoriti o 14. členu, niso želeli govoriti o e, možnosti uporabe e, eh, marš, teh, global, teh globalnih marš, globalne rezerve. Mi bomo to uporabili e, in ta sredstva bomo uporabljali še naprej za druge projekte. To delo je bilo seveda ekipno delo in zahvaljujem se vsem predsedniku, vsem ostalim, vsem zaposlenim, vsem ostalim, ki so upravili odlično delo. Ponosni smo lahko tudi na kakovost človeških virov, ki jih imamo v naših političnih skupinah in v sekretarijatu odbora. Še posebej to seveda velja za sekretarijat odbora za proračune. Hvala. Saj te des, des grands moments. Hvala lepa, to je bil zelo zanimiv trenutek. In eh, torej ja, moram reči, da sem eh, doživel res nekaj neverjetnega in torej mislim, da bom moral kmalo spati, ampak eh, vsekakor zahvaljujemo se Fernandešu, gospodu Fernandešu. Ja, želimo torej minimalno zgrčiti negativni učinek. Seveda to niso bili trenutki, ki bi jih lahko podcenjevali. Jaz sem novinec tu med vami in biti poslanec, ko parlament se ne še odloča za neko vlado, to je vsekakor zelo zahtevna vaja. Torej, jaz sem bil pravzaprav diplomat in diplomat ima tudi nehvaležno vlogo, kajti ima določen mandat. In eh, imamo občutek, da je žrtev neke vrste avtizam in pogovarjati se z avtistično osebo je včasih zelo zahtevno, ampak je treba imeti tudi, tudi to, eh, eh, to te, te, te sposobnosti poročevalca za to, da se stvari začenjajo premikati, da se stvari razvijajo in da potem vsi imajo določeno zadoščenje od tega. Ampak eh, včasih je se treba tudi eh, obrniti na zasebne investitorje, zato je treba ustvariti čim bolj mm, miren in jasen okvir. Moramo najti torej uravnotežen eh, odgovor za Grčijo in torej neka gotovost, ki je bila videti v dosegu zadnje čase, potem se je razblinila in to prav gotovo ne ustvarja primernega ozračja za naložbe. Upam, da bomo našli neko rešitev in če Grki naprimer ne bodo sposobni več plačevati svojih uradnikov, ki so zadolženi za nadzor nad mejami, to bo očitno kar precejšen problem. To bi bil pravzaprav odprt portal, odprta vrata za nezakonito priseljevanje naprimer ampak mislim, da bomo znali izkazati potrebno modrost. Mi eh, boste eh, oprostili, če sem eh, jaz podal nekaj komentarjev, preden sem predal besedo ostalim kolegom. Gospa Gardija Zabal. Hvala. No, Jose Manuel se je že vsem zahvalil, ki so sodelovali v trialogu in tudi njemu se moramo zahvaliti za delo. Kot poročevalec je dobro krmaril vsa pogajanja in eh, branil je stališče Evropskega parlamenta. Res je, da so pogajanja bila zelo zapletena že zaradi formata tega posebnega trialoga. 50 se nas je pogajalo, imeli smo sicer eh, govornike, ampak vseeno zastopani so bili številni odbori, vse politične skupine, eh, parlament je bil skoraj polno zastopan na teh pogajanjih in eh, tudi predsednik je povedal, da smo pogosto uh, končali ob 8. zjutraj, potem smo zatrkovali in šli spat. Uh, tudi pri končnem trilogu je bilo tako, ampak potem uh, čez nekaj dni pa smo spet imeli trilog, ki je trajal 7 ali 9 ur, kaj ti nismo še dogovorili vseh podrobnosti. Na koncu smo morali vse pregledati in uh, Eh, vse skupaj je bilo 400 mini sporazumov od odstavka do odstavka, vodne izjave do vodne izjave eh, na celotnem sestanku. Tako da mislim, da so, te, da so ta pogajanja bila veliko bolj zapletena kot drugi običajni trialogi. No, za trialoge pa nasplošno velja, eh, da mm, parlament že vnaprej pričakuje, da bo težko pogajati se svetom. stališče predsedstva je vedno zelo zapleteno, vedno znova men, mislijo na vse države članice, ki jim bodo skočile za vrat, ker so premaknili eno vejco. To bomo morali eh, spremeniti v prihodnosti, kajti sicer ne bo več se možnost pogajati. Pri tem trialogu smo videli, da tudi nismo imeli pomoči komisije, saj so oni želeli kar se da hitro končati postopek, potem svet je kompliciral, zato je bilo naše delo res zelo, zelo težko in upoštevajoč te težke okoliščine mislim, da je rezultat odličen. Eh, parlament je veliko predlagal. Imeli smo veliko predlogov, ki so izboljšali besedilo. Nažalost nismo uveljavili vseh, ampak smo pa bistveno izboljšali besedilo. No in to je samo prvi del, eh, saj z proračunskega vidika. Eh, dobro, smo izboljšali nekaj, dosegli smo nekaj, izboljšali smo eh, financiranje, ampak to je šele mm, priprava na pogajanja, ki nas čakajo v letu 2016. To je samo prvi, prvi korak o financiranju tega sklada. Lahko upamo, da bo sklad dobro delal. Eh, tako da bomo končno lahko zagnali naložbe v Evropski uniji. Hvala lepa za vlogo, ki ste jo odigrali pri pogajanjih, tudi eh, nočnih, eh, med nočnimi pogajanji. Gospod Margal, izvolite. Hvala lepa, ja, gospod predsednik. Tudi sam sem sodeloval v teh pogajanjih, ne tako intenzivno kot gospod Gardia Zabalo ali gospod Fernandez. Eh, z veseljem jima tudi čestitam. Kljub temu, da bomo morda uh, moral naliti tudi nekaj vode v vino uh, in uh, zatreti to navdušenje, ki ga sedaj tukaj vsi izražate. Uh, ja, er, prav gotovo je parlament izboljšal izvorno besedilo, ki ga je predlagala komisija. Uh, in dobro je tudi to, da smo presegli eh, to blokado zaradi soglasnosti, ki je vedno potrebna v svetu. No, ampak vseeno pa je treba jasno, jasno povedati, da je besedilo vseeno nekoliko oddaljeno od besedila, ki smo ga mi tukaj eh, v osnovi odobrili. odzivi na ta sporazum, odzivi odbora, odzivi različnih poslancev so tudi nekoliko bolj kritični, kot pa to, kar smo danes slišali tukaj. Naša skupina se bo morala še do konca pogovoriti o tem, kakšno stališče bomo predstavili jutri na plenarnem zasedanju. Argumenti grejo v vso smer, Um, veliko je pozitivnega, morali pa bomo prisluhniti tudi drugačnim mnenjem, ki jih je prav tako treba spoštovati. Kar se tiče uh, financiranja in pa končnega zvanja programov uh, za obzorje 2020 in uh, skratka. Uh, predvsem za obzore 2020 eh, smo dosegli nekaj dogovorov v zvezi z eh, programi, ki so povezani z okoljem, ekologijo, izobraževanjem in tako naprej. Nismo se pa dotikali večjih mednarodnih eh, dogovorov. Potem smo morali kot velik uspeh sprejeti tudi ta dodatna sredstva v znesku ene milijarde. Ampak zato pa smo se morali dejansko odpovedati reviziji večletnega finančnega okvira. Tudi pri vprašanju upravljanja lahko sicer identificiram nekaj dobrih dogovorov. gospod Eichhout je v, na, v imenu naše skupine zelo dobro predlagal vse v zvezi z točkovno tabelo. No, tudi tukaj bomo morali uh, počakati najprej, kako bo vse skupaj izgledalo v realnosti. Skratka, lahko bi rekli marsikaj. Eh, jaz bi se vam zahvalil, da ste se tako strastno pogajali, celo do 8. zjutraj. Žal mi je, da se nisem mogel udeležiti zadnjega pogajanja, ki je trajalo 8 ali 9 eh, ur, ampak no, jaz sem takrat bil v Palestini, nisem bil v Evropi. Kakorkoli, jutri bo rečena zadnja beseda in uh, lahko bomo še pokomentirali ta dogovor v tem ali onem smislu. Naj povem samo še nekaj, gospod predsednik. To se je začelo kot načrt na področju rasti za naše gospodarstvo, za realno gospodarstvo, za družbo. Eh, vse skupaj pa se je spremenilo v nek nov finančni inštrument, ne načrt. Gre za finančni inštrument z določenim značajem eh, stalnosti, ampak vseeno Eh, je to presečna sprememba od naše izvorne zahteve. Tako da bomo od sedaj naprej pri odločitvah parlamenta o proračunu in tudi pri evalvaciji sklada morali biti zelo pozorni zato da bomo lahko natančno spremljali, v kolikšni meri uh, izpolnjujemo tukaj zastavljene cilje. Hvala lepa, gospa Gres. Hvala lepa tudi sama. Še želela sem čestitati. Rezultat je veliko boljši kot uh, izvorni predlog. Izvorni predlog je bil takšen, da ga nismo mogli sprejeti takšnega, kot je ne bi ga bi bilo možno izvajati v praksi. Želela pa sem nekaj povedati o postopku. Tudi pri skupnih sejah za ekonom smo se pretvarjali, ko da lahko rezultat upraviči postopek, ampak jaz bi želela se enkrat protestirati proti takšnim postopkom in upam, da se to v tem zakonodajnem obdobju več ne bo ponovilo. Nous avons fait la découverte d'une joint committee, ce qui est un... Ja, odkrivamo neke vrste skupni odbor, eh, kjer eh, imajo vsi podobne poglede na srečo. Očitno se pripravljamo na to, da eh, se parlament izrazi čim bolj enotno, kaj ne? Vsekakor bo potrebno še opredeliti nekatere podrobnosti. Eh, kar zadeva konvencijo med komisijo in Evropsko investicijsko banko. Torej, očitno bomo še imeli nekaj sreče, ampak toliko sreče je bilo izražene in eh, tako smo bili srečni na teh skupnih eh, zasedanjih, da si želimo zdaj to še podaljšati, da zato bomo ohranili to navdušenje. Zdaj, kar si je treba zaželeti, da bomo, zaželeti je to, da bomo imeli ustrezno večino za tako besedilo. Torej, če eh, mislite, da so nekateri še nekoliko skeptični ali da nekoliko dvomijo vse to, jih je treba zdaj dokončno prepričati v interesu tega besedila. Me... Ampak eh, ker eh, je treba, ker, vse, ker osnova za vse to je seveda zaupanje, je to zaupanje in zato, da izrazimo naše zaupanje. Eh, lahko že naprej najavimo, da bomo izglasovali eh, to eh, besedilo jutri. Zato smo že razmišljali o tem, da organiziramo koktejle jutri zvečer, na katerega ste vsi vabljeni po glasovanju jutri. Tako bomo imeli še enkrat priložnost, da izrazimo naše zadovoljstvo in da se zahvalimo in čestitamo tistim, ki so omogočili vse to ki so omogočili ta sklep trialoga. Dopovdan se je eh, gospod Fernandez spraševal o dodani vrednosti, kako naj ustvarimo neko dodano vrednost pri javni porabi z evropskega proračuna, ampak dodana vrednost parlamenta je s tem dokazana zelo očitno. In eh, torej, zato se moramo zahvaliti poročevalcu, vsem poročevalcem v senci, vsem, ki so sodelovali pri tem delu in eh, čeprav sem jaz eh, novinec tu med vami, eh, naj še enkrat izrazim neko zahvalo vsem vam in vsem sodelavcem, ki so vedno izkazali zelo visoko kakovost pri svojem delu in veliko podkovanost. In zato se vsem zahvaljujem res iskreno. Zadnji Zadnja noč trialoga je bila zelo dolga, okrog sedmih zjutraj smo se spraševali, ali bomo sploh prišli do neke rešitve. In eh, dejansko psihološko je vse bilo zelo napeto. To je bila neka mm, neverjetna izkušnja, skoraj pustolovščina bi rekel. In potem stvari so se nekako popravile in to je bilo zelo pozitivno, kajti res bi bilo škoda, ko bi a, žrtovali toliko a, ur in toliko energije, a, e, če ne bi potem prišli do nekega pozitivnega a, zaključka. Torej, vse bi se moralo dobro zaključiti tudi pri glasovanju. Kdaj bomo glasovali o 19.20. jutri zvečer? A, oziroma koktejl, kdaj bo ob jutri? Ob kateri uri? 20 heures, ouais, c'est ça. Ja, ob 20. V redu. Potem eh, torej še enkrat eh, lepa hvala vsem, hvala lepa vsem, ki ste omogočili to čudovito postolovščino. Stvari so se torej pozitivno zaključili in zdaj pa mora biti to orodje učinkovito in zato, da bodo zasebni investitorji sklenili, da prevzamejo določena tveganja s tem čudovitim jamstvom, ki ga bomo, jim ga bomo zagotovili je potrebno, da bo tudi regulativni okvir ustrezno prilagojen in želim povdariti, da je nujno, da sklenemo notranji trg. Še vedno beležimo veliko razdobljenosti in razdobljenost prav gotovo ni naklonjena zasebnim pobudam in naložbam. In torej eh, upam, da bomo izkazali isto energijo tudi pri, a, eh, a, eh, pri a, dopolnjevanju, in, a, a, dopolnjevanju in zaključitvi a, notranjega trga, zato da ne bomo a, odvrnili določenih zasebnih investitorjev. To je zelo pomembno za MSP, je, to je pravi izziv in torej upam, da vsaj 20 odstotkov te ovojnice bo uh, namenjenih eh, ravno MSP-jem, ki so ustvarjalke, uh, ustvarjalci uh, bogatstva in uh, delovnih mest. Uh, dobro, mislim, da smo s tem nekako sklenili. Kmalo se bo, se bo začel tudi poletni dopust. Imeli smo tri poključne trialoge, torej o plačilih. Dopovdne smo lahko ugotovili, da bomo imeli tudi neko spremljanje, potem trialog o finančni uredbi z določenim pomembnim napredkom, ki presega naša, naša predvidevanja, ampak moramo računati tudi na odločnost gospe Gresla in potem. Naj tudi povem, da smo začeli zelo pogumno, ko smo rekli, da ne smem, se ne smemo dotakniti šestih milijard za eh, instrument za povezovanje Evrope in za obzorje 2020, ampak kako to, da smo šli potem nazaj. In eh, uspelo nam je zadržati eno milijardo in to je že bil velik uspeh. Pa, eh, In torej je tudi v tem primeru treba izkazati odločnost, kar, doslej, eh, kar smo doslej storili, elegantno in učinkovito. Mislim, da s tem lahko zaključimo naš eh, popovdan, eh, kjer smo imeli eh, dokaj. Eh, nabit dnevni red in s tem smo zaključili naše današnje zasedanje. Imeli smo veliko točk na dnevnem redu, vidimo se jutri na plenarnem zasedanju, na to pa zvečer ob 20. uri na koktejlu. Hvala.